obravnavala pa bo zelo zanimivo temo, tako ji predajam besedo. In torej veselili bi, veselilo bi nas, če ne bi govorila dlje od 20 minut. No. Ja, um. Hvala lepa, gospe in gospodje v veliko veselje mi je, da sem danes tu med vami. Želim vam povedati nekaj o strukturah kmetijskih, kmečkih gospodarstv v Nemčiji in v EU. Sem profesorica na univerzi v Göttingenu in sem tudi kmetica v Nemčiji. Vsi, ki sedite tu, eh, seveda veliko veste o kmetijskih strukturah. To vem in tudi danes do povdan smo že slišali nekaj dobrih predavanj. E, razpravljali smo o definicijah in jaz bom pravzaprav tam nadaljevala. Ellen Matthews je preteklo jesen zapisal in to se mi zdi zelo pomembno in zato ga tudi citiram. Vse vsa majhna kmečka gospodarstva so družinske kmetije, vendar v EU niso vse družinske kmetije tudi majhne kmetije in zato smo danes že slišali nekaj primerov. In um, na to bom tudi oprla svoje predavanje. Veliko je različnih skupnosti, naprimer imamo osebne družbe, družbe z omejeno odgovornostjo, skupnosti proizvajalcev, prodajno-nakupne skupnosti, različne uh, vrste združevanja družinskih kmetij, da postanejo večje, da tudi prihr, da hranijo stroške in so bolj konkurenčne. V vseh primerjih, ne glede na to, v kakšni obliki, ali je to nekaj togega, kjer je vse urejeno s pogodbami, ali pa je to bolj ohlapen način sodelovanja, kot je naprimer v Nemčiji eh, sosedska pomoč, pomoč med sosedi to v Nemčiji pomeni, da si kmetje med seboj pomagajo z, delo, z delom, da si med sebojno izposojajo stroje, da ko je naprimer žitev, pomagajo sosedje. Eh, več oblik pomoči je in to povdarjam zato, ker je ta pomoč in to sodelovanje v statistikah in tudi v Bruslju se to sploh ne zabeleži. O tem ne vemo kaj dosti, ker to ni urejeno, to se ne uh, javlja, to uh, se dogaja v uh, medsebojnem soglasju. Ampak seveda um, sodelujejo, da bi izkoristili uh, ekonomijo obsega in predvsem, da bi tudi uh, znižali stroške. Vsaka od teh kmetij, tudi če ostajajo uh, individualne kmetije, zase zaprosi potem tudi za sredstva in za pomoč in podpore, tako da se to v statistikah niti ne vidi, da gre za skupnosti. V Nemčiji smo imeli 91. leta povprečno velikost. Uh, kmetije 22 hektarjev, to mogoče sploh ni tako veliko, če pomislite na Nemčijo, ampak 2010 je bila ta velikost že 40 hektarjev povprečjo. Se pravi, za vsako leto se velikost poveča za en hektar in to je zelo veliko v tako kratkem obdobju. Če trdim, da se to ne vidi v kmetijskih statistikah, da je sprememba strukture bila še veliko hitrejša, potem eh, moram seveda za to tako trditev najti tudi dokaze. Ne morem se o, o, o, opirati samo na lastne izkušnje. Pogledala sem si, naprimer, statistiko prodaje traktorjev v Nemčiji. E, dva, leta 2000 so prodali 5000 traktorjev z močjo 74 kV. E, In to je bilo takrat 50 odstotkov vseh prodanih traktorjev v Nemčiji nekaj let pozneje, deset let pozneje, so v Nemčiji prodali več kot 9000 traktorjev s to močjo in sicer že 74 odstotkov vseh prodanih traktorjev. To ni samo moda, da hočejo vsi imeti večje traktorje, temveč tudi zato, ker je delovna sila v Nemčiji zelo draga in kmet je to poskušajo nadomestiti s tem, da prihranijo delovni čas, vedno večje površine imajo, ki jih želijo obdelovati v krajšem času z velikimi stroji. Sedaj imajo ti traktori možnost eh, obdelovanja veliko širših površin naenkrat. In zato pač potrebujemo tudi večje traktorje. Se pravi, ti traktori nad 75 kW je šele začetek statistika. Uh, Torej imamo tudi še veliko, več trak, eh, veliko večje traktorje, ki jih imajo potem kmetje skupaj in ki nadomiščajo to delovno silo. Torej, Ta povprečna vrednost nam niti ne prikaže celotne realnosti. Podobne učinke imamo pri krabah mauznicah, eh, tudi pri prašiči reji in pri reji perutnina. Nemčija pa ni eh, izjema. Torej, Nemčija nima nekega posebnega statusa. Če si ogledamo številke v EU, številke Eurostata, potem vidimo, da se velikost kmetij, Eh, glede na uh, površino, ki jo obdelujejo. Torej, če vzamemo kmetije do 10 hektarjev, se je število teh eh, kmetij v Evropski uniji od 2003 do 2010 v sedmih letih v zelo kratkem obdobju prepolovilo to število. Se pravi, polovica teh kmetij je opustila dejavnost. Ampak kdo je prevzel to površino? To površino so prevzele večje kmetije. Uh, predvsem eh, imamo več kmetij, ki so večje od 100 hektarjev. Torej, v glavnem te velike kmetije so prevzele majhne kmetije in so postale tudi bolj konkurenčne. Se pravi, da obstaja trend k vedno večjim podjetjem in to velja tudi za družinske kmetije v evropskem eh, kmetijstvu. Če si želimo ustvariti sliko o kmetijstvu, ne smimo si ogledati samo povprečnih vrednosti, kajti varijanca je zelo velika in zato moramo bolje upoštevati strukturne razlike. Eh, raziskovalne študije na naši univerzi so pokazale, da, je, da so naložbe družinskih kmetij da se zelo razlikujejo te naložbe med družinskimi kmetijami. In ti, te signifikantne razlike tudi kažejo na raznolikost teh kmetij. Torej ne samo kot znanstvenica, temveč tudi kot nekdo, ki bo prevzel kmetijo, mislim, da moramo zgraditi pot za vse eh, kmetije. Torej ne smemo narediti napake, da velike kmetije eh, zaviramo pri tem razvoju. Seveda so tudi majhna podjetja, ki eh, imajo neke vrste samo oskrbo, so pogosto tudi eh, pomembna za posamezno družino in tudi ti je treba podpriti, ampak veliko kmetij se je specializacijo in z mehanizacijo eh, preusmirilo na proizvodnjo, ki je trajnostna, ki je v skladu z varstvom okolja in tudi to je treba nagraditi. Vsa, vsa družinska podjetja, velika in mala, in s tem se odzivam tudi na kritiko gospe Reimers, ki je rekla, da se moramo ukvarjati z definicijo eh, družinskega podjetja družinske kmetije, ampak ne glede na velikost. Torej vse družinske kmetije in tudi druge kmetije eh, morajo eh, eh, se soočiti s podobnimi ovirami in sicer večja ozaveščenost eh, javnosti za okolje, kar seveda više stroške proizvodnje, potem prilaščanje eh, zemljišč, eh, torej povečanje. V vseh državah moramo skrbiti za to, da, ostane eh, da ostanejo kmetijske površine res tudi v rokah kmetov. In v Nemčiji imamo zakon o tem, veliko se je razpravljalo o tem, kajti pred nekaj leti se je pristojnost prenesla iz zvezne ravni na regionalno raven. In zato se je treba vprašati, koga želimo ščititi, eh, kje, eh, kako preprečiti te slabe investitorje, ki prihajajo od zunaj, ki niso iz vrst kmetijstva. Torej, trenutno je tako, da naj bi kmetijske površine ostale v lasti kmetov in tudi v uporabi, v kme, kmetijski uporabi. Ne vem pa, kako je drugot v drugih državah mogoče. Ni so pravila povsod tako stroga. Vsi ukripi za družinske kmetije morajo biti dobro premišljeni. Um, ugotavljamo rast. Uh, teh podjetij, torej oziroma kmetije se večajo, kajti eh, soočajo se z ostro konkurenco na svetovnih trgih, to je treba upoštevati. Zato je vse to treba spremljati, torej kakšne so zahteve za posamezne velikosti družinskih kmetij v EU in kaj si lete pričakujejo od EU. In tu so velike razlike tudi v teh eh, pričakovanjih in vse majhne torej vse kmetijska, vse, vse, v Evropski uniji imamo tudi družinske kmetije, ki so res zelo velike kmetije in ki so obrale to pot, da bi bile bolj konkurenčne in tudi to je treba ustrezno upoštevati. Hvala. Bardzo dziękujemy. W tej chwili by... Najlepsza chwala. Setaj, pa sledi tisti del, ki je bil predviden za popovdan. Oziroma sprašujem, ali želi kdo neposredno postaviti vprašanje eh, zadnji predavateljici ali tudi gospod Bidobi. Ali je gospa Hennessy še v dvorani? Ne, očitno jo ni več. Torej, če želite eh, postaviti vprašanja predavateljicama, potem jih lahko postavite sedaj in potem bomo nadaljevali z, na, z naslednjim delom. Razumem, da one se pojavijo zapevne pužnji. No, se pravi, da bomo imeli potem ob koncu razpravo o vseh temah, zato začenjamo s popoldanskim programom. za mednarodne perspektive in prvi govornik je gospod Lučano Čentonce. Evropski odbor za izobraževanje in kmetijstvo. In naslednji je potem Henri Rui Dorfej. Najprej torej gospod Čentonce. torej hlibamo po vrstnem redu, ki je predviden v programu. Začenja gospod Čentonce. Eh, good afternoon. <clears throat> Thank you for... Pozdravljeni hvala lepa za to priložnost, da vam predstavim stališče nevladne organizacije, ki se ukvarja z podpiranjem družinskih kmetij. Sem eh, Luciano Centonce, delam za CEFO za Združenje katoliških nevladnih organizacij. In v, tej, v okviru te skupine FOTSIV zagotavljamo več eh, programov in že 40 let sodelujemo na jugu in severu v dejavnostih in projektih sodeluje več milijonov ljudi. Sedaj želim predstaviti naše mnenje in najbolj relevantne elemente v zvezi z orodji, s katerimi bi lahko podpirali družinske kmetije in varno skrbo s hrano. Projekt se imenuje ena družina ljudi, hrana za vse. Gre za pobudo, ki jo je sprožil papež in jo podpira tudi Foxiv. Spoštovati želimo človekove pravice in eh, zaščititi ter ukrepiti želimo naravne vire. V svojem delu si prizadevamo za varno skrbo s hrano in za suverenost. Pravila do hrane, pravica do hrane je pravica vsakega posameznika, vključno s tem, da ima dostop do zadostnih količin hrane, ki, so, ki je na voljo po dostopnih cenah. Po našem mnenju bi lahko družine kmetov odigrali zelo pomembno vlogo. Posebej se je treba posvečati še vlogi žensk. Sodelujemo z družinami kmetov in uh, zagotavljamo partnerstva in povezujemo se z skupnostjo na dolgi rok. Mladi in ženske so glavni akteri pri spremembah na lokalni ravni. Nujno je spodbujati kolektivne ukrepe in ukrepe na ravni skupnosti, zato da se bodo inovacije širile po skupnosti. Dva glavna cilja imamo. Želimo opolnomočiti družine kmetov, pa tudi njihove skupnosti in eh, lokalne postopke odločanja za to, da bodo oni postali vodilni na področju razvoja podeželja. Po drugi strani pa moramo izboljšati priložnosti za neposreden dostop in nadzor nad viri. Okrepiti moramo njihov pristop do tega področja. Gre za koncept eh, prehranske demokracije. Celoten referenčni pristop je integriran in temelji na procesih, zagotavlja neke smernice za ukrepanje. Gre za zagotavljanje samostojnosti gospodinstv, in za zmanjševanje odvisnosti od zunanjih vplivov. Prav tako želimo podpirati nacionalne in regionalne organizacije kmetov, zato da bi spodbujali demokracijo in odgovornost, zato da bi postali odgovorni deležniki v postopkih odločanja. Sprejeti je tudi treba agroekološke sisteme v kmetovanju v skladu z zadnjimi znanstvenimi dognanji tudi na področju družinskih kmetij, to zadeva kmetovanje, gozdarstvo in tako naprej. Prav tako pa želimo spodbujati diverzificiranje na področju pridelave hrane in zagotoviti želimo, da bi okrepili oskrbovalno verigo in zagotovili več dodane vrednosti. Prav tako pa želimo dvigati zavest in spodbujati usposabljanje uh, v sodelovanju z drugimi lokalnimi akterji, zato da bi bile družine kmetov dejansko gonilo lokalnega razvoja. Vzkušnja Foxiva je pokazala, da določena urodja lahko izboljšajo pogoje življenja podeželskih gospodinstv. In s temi urodji smo dejansko dosegli nekaj rezultatov in Povečali smo učinkovitost ukrepov tako na dolgi in kratek rok. Orodja omogočajo, da je zelo dobro, če kmetje ohranijo svoje zemlišča. To je dobro za oskrbo s hrano. To pomeni, da podpiramo lokalne organizacije kmetov za to, da zagovarjajo uporabo zemlišč in lasništva. Prav tako je treba preprečevati zlorabe strani politikov in tako naprej. Pokazati želimo, kako pomembno je, eh, da ohranimo zemlišča. Zagotoviti je treba tudi dostop do semen. Vse to se začne že čisto na začetku. Prav tako moramo zagotoviti ponovljivost eh, možnosti sajenja zato da preprečimo monopole na trgu. Kar zadeva zagotavljanje dodatnih zmogljivosti za organizacije kmetov, spodbujanje zadružnega duha je zelo pomembno, enako pa velja tudi za krepitev nacionalnih in lokalnih vrednot kakovosti. Prav tako je zelo pomembno, da zagotavljamo neprenehne informacije, da zagotavljamo informacije tudi otrokom. Prav tako pa je dobro, če usposabljamo ljudi doma in tudi v šoli, zato da bomo ustrezno zagotovili porabo hrane. Ovenem pa moramo pomagati lokalnim skupnostim, da se okrepijo, da bodo bolj trpežne. Zato je dobro poskrbeti tudi za programe, s katerimi se bomo borili proti podhranjenosti. Sedaj pa blaženje ukrepo podnebnih sprememb. To zadeva sistematičen pristop v krhkih in radljivih okoljih. Skrbimo za boljšo prst in za ustrezno zmogljivost zadrževanja vode prsti ključnega pomena je, da se spopadamo s krizo družinskih kmetij, kajti to bo omogočilo preživetje številim ljudem, zagotoviti pa jim moramo izobraževanje in to na vseh ravnih. Primer projekta, pri katerem so bila, bila uporabljena zgoraj omenjena orodja, je projekt iz Njombeja, iz regije Iringa v Tanzaniji. Šlo je za predelavo mleka na lokalni ravni in trženje s pomočjo izgradnje mlekarne in centrov za zbiranje. Sodelovalo je 850 kmetov, približno 5000 družinskih članov. Organizirali so se v združenje kmetov imeli so 1500 krav, to je približno dva družinska člana na kravo in njihova proizvodnja je približno 12 litrov po glavi. Mleko se delno namenja porabi, delno pa se namenja mlekarni. Predelava je največ 5000 litrov na dan, trenutno pa predelajo 3500 litrov na dan. Trg za mleko in jogurt je lokalni trg, siri se prodajo tudi na lokalne ravne. Prihodek kmetov se je v obdobju 2010 do 2012 povečal za 140 odstotkov. Mleko se prav tako vsak teden porazdeli med 58 osnovnih šol v okolici. To pomeni, da tudi v okolici ljudje uživajo mleko. V okviru tega projekta smo dobili podporo strani zelo pomembne zadruge proizvajalcem mleka. Oni jih podpirajo, mi pa smo poskrbeli za to profitno in neprofitno sodelovanje. Izkušnje, ki smo jih pridobili, so pokazali, kako učinkovito so lahko urodja, ki se uporabljajo na nacionalni in mednarodni ravni. Mislim, da bi morali še več namena, še več pozornosti nameniti homologaciji agroindustrijskega modela. Mislim, da bi morali zagotoviti tudi standarde za odgovorne naložbe, prav tako pa bi morali poskrbeti za pošteno konkurenco. Zagotoviti moramo tudi, da bo tradicionalno kmetijstvo imelo svoje mesto, kajti s tem se zaščiti raznovrstnost. Ne smemo podpirati subvencij za velike multinacionalke. S tem je povezano tudi biopiratstvo. Potrebne so dodatne politike, zato da bi spodbujali lokalno znanje na področju kmetij in tudi lokalne spretnosti. Po našem mnenju bi bilo dobro, če bi več, je, več pozornosti namenili tudi financiranju raziskav na tem področju. Hvala. Minuta przerwy na zmiany techniczne. Ja chciałbym w międzyczasie powiedzieć, że Torej, tu imamo še nekaj tehničnih problemov, ki jih je treba rešiti v tem času, pa želim povedati, da morajo majhne kmetije um, podpreti predvsem, torej, da jih mora podpreti politika, kajti majhne kmetije nimajo samo gospodarske funkcije, temveč imajo tudi uh, politično funkcijo, eh, okoljsko funkcijo, pomembno funkcijo za razvoj regije. Ti majhne kmetije niso pomembne samo za trg in zato jih je treba še posebej podpirati, da se lahko obdržijo v tem, tej konkurenci. To sem hotel dodati, sedaj pa bi besedo naslednji govornik, prosim. Merci. Ok. Sorry. Je, je vais je projeterai quelques chiffres tout à l'heure. Euh, donc on... Non, nekaj številk sem moral preveriti. Prosili so me, da naj obravnavam nekatere skupne izzive ali pa nekatere protislova med uh, kmetijstvom na severu Evrope in pa na jugu Evrope in eh, zelo veliko skupnih točk nas druži na področju kmetijstva. Prvo, kar nam je skupno, so izzivi. Kmetijstvo po celem svetu mora premagati tri izzive in sicer ustrezno nahraniti 7 milijard, malo 9 milijard ljudi, zagotoviti tudi trajnostno upravljanje z naravnimi viri in pa okoljem, ter zaposliti in ustrezno poplačati dostojno, torej to je ta mednarodni pridelnik, 40 odstotkov zaposlenih po vsem svetu. Gospod Pizanija je povedal nekaj, kar je zelo res. Če želimo nahraniti v svet, potrebujemo kmetijstvo iz vsega sveta. Lahko bi šli še korak naprej in dejali, če želimo upravljati z naravnimi viri našega planeta in če želimo dostojno poplačati 40 odstotkov vseh zaposlenih, mislim, da potrebujemo kmetijstvo, ki se dobro izvaja po celem svetu. No, to, da nekatere regije izključujemo iz kmetijske proizvodne, je seveda katastrofalno za cel svet. Potrebujemo torej kmetijstvo tako na mikroravni, obenem pa potrebujemo tudi več funkcionalno kmetijsko predelavo. S tem je povezana tudi druga skupna točka. Po vsem svetu potrebujemo trojno spremembo ali pa reformo. Prva je vezana na intensifikacijo. To potrebujemo skladno s statistikami FAA, naj bi se kmetijstvo povečalo 70 odstotkov do leta 2050, če želimo nahraniti svet. Torej, kmetijstvo mora poznati bolj intenzivno, potem pa še potrebujemo spremembo tudi na ravni agroekologije. Mislimo, da je to sprememba, ki bi pravzaprav lahko res prispevala k revoluciji celotne kmetijske pridelave. Obenem pa moramo vedno bolj vključevati na področju kmetijstva, zagotoviti delovna mesta in pa tudi dostojno plačeno delo v tem sektorju. To je bistvenega pomena. Potem pa tretji skupni imenovalec vseh kmetijskih dejavnosti potrebujemo mednarodne uredbe in pa javno politiko na področju kmetijstva. Zagotovljeni mora biti tudi dostop do obdelovalnih površin. Še posebej se moramo osredotočiti na zavarovanje rabe zemlišč. Raba zemlišč je pogosto še posebej v Franciji, naprimer nekaj, pri čemer si pridelovalci želijo bolj nekakšen drugačen status da torej pravzaprav ima korist od zemljišča tisti otrok, ki ostane na mesto tisti, ki zapustijo, da se spremeni tudi status prenosa zemljišča, potem je treba zagotoviti dostop do trga, potrebujemo ustrezne cene in pa stabilne cene, to bo bistvenega pomena, če ne bomo zagotovili ravnovese na trgu, ne bomo mogli zagotoviti ustreznih naložb in inovacije, obenem mislimo, da bo to tudi pospešilo to neravnovese. Torej, naložbe so bistvenega pomena, prav tako inovacije, kot že povedano. Glavne naložbe na področju kmetijstva niso vezene na subvencije, prav tako to niso javne naložbe, to so naložbe v proizvajalce. In pa naložbe strani samih proizvajalcev. To je zelo pomembno tudi na najbolj, za najbolj revne države na svetu v Afriki in tako dalje. Enako velja tudi za inovacije. Obenem mora biti tudi, mora biti tudi krediti posojila skladni z potrebami kmetijske proizvodnje. Kmetijska proizvodnja ne dosega ustreznih dobičkov. Veliko kmetijstva tudi izginja po vsem svetu. Tukaj ne prihaja do izgube le 2 do 3 odstotkov na mesec, eh, na leto, ampak celo na mesec celo do 3 ali 4 odstotke na mesec se izgublja te proizvodnje. Potrebujemo torej kmetijstvo, ki bo lahko upravičilo tudi to vrstno posojila. Še nekaj, kar je pomembno, je to, da potrebujemo javno infrastrukturo. To je pomembno za proizvajalce po celem svetu, to zajema tako ceste, poti, raziskovalne projekte in tako dalje. Zagotoviti treba dostop do prilagojenih tehnologij, potrebujemo kmetijski sistem na osnovi znanja in inovacij. To še posebej pomenimo za nekatere predelovalce, ki že izginjajo, naprimer v Afriki. Treba je ob enem vrčevati vendar pa je pretirano vprašanje lahko tudi škoda razvoja, razvoja tega ske, sektora. Zato potrebujemo tudi sodelovanje nevladnih organizacij v teh revnih državah. In eh, pojavljajo se organizacije proizvajalcev, ki nekako podpirajo tudi družinske kmetije in pa proizvajalce v sodelovanju z mednarodnimi organizacijami. Potem pa še dve pripombi v povezavi s to javno politiko. Imamo politične pakte, ki se odločajo na kmetijstvo in pa družinsko kmetijstvo. To je zelo pomembno za Brazilijo, naprimer, ki je precej napredovala. Razvijali so se v skladu z izvoznimi kmetijskimi tendencami. Tudi družinsko kmetijstvo je tukaj prispevalo svoje. Vse skupaj se je odvilo po različnih tirih treba je bilo najprej odpravljati revščino na podeželju. Šlo je za politiko Brazilija brez revščine in eh, brez to vrstne politike ne bi veliko dosegli. Najbolj revni in najbolj ogroženi so torej imeli korist od to vrstne politike, prav tako od politike na regionalni ravni teritorijalni ravni. Tudi tukaj je bil urožen določen specifičen trud in to zadeva tako družinsko kmetijstvo kot druge sektore. Potem pa se je izvajalo še druge specifične politike v Braziliji in veliko je bilo narejeno tudi pri posojilih, veliko na ravni institucij. Vsak dan 45 eh, milijonov enot obrokov za šolarje in pa najmanj 30 odstotkov eh, teh nakupov morajo šole opraviti pri družinskih kmetijah. Gre torej za povezavo med šolami na socialni ravni, na okoljski ravni in tako dalje. Potem pa še drugo, kar sem želel povedati, težava z samo opredelitvijo, o tem smo govorili že danes dopoledne, ne morejo o tem kar tako razpravljati. Seveda tukaj je tudi določena težava za samimi razmejitvimi. Uh, Družinska politika, samo predelitev ni dovolj za to, da oblikujemo nekakšno politiko. Potrebujemo druga merila, merila, s katerimi bomo spodbujali proizvodnjo povsod, specifično recimo usmerjeno na gorsko pridelavo, karkoli takega, ali pa na družinsko kmetovanje. Pri vseh teh opredelitvah se moramo zavedati, da gre za vrste pridelav, ki se zelo razlikujejo med seboj. In zato moramo to specifično obravnavati. Zakaj se osredotočamo na družinsko kmetijstvo že nekaj časa, čeprav to ni del javne politike, ravno zaradi tega, ker je prišlo do krize leta 2007-2008. Špekulacije na kvitalskih trgih so ogrozile tako zemljišča kot tudi kmetijski trg in eh, prišlo je tudi do ustreznega odziva. V samem temelju dejavnosti sektorja je družinsko poljedelstvo in družinsko kmetijstvo, ki predstavlja velik delež eh, globalnega kmetijstva. Gre torej za nekakšen obraten pogled na kmetijski model, kot ga je sicer prej predpisovala mednarodna politika na tem področju. Niso torej družinsko kmetijstvo tiste, ki, ki uspevajo, ampak nekatera podjetja, ki imajo drugačne modele, torej na večji ravni. Veliko je skupnih imenovalcev, vendar pa obstaja tudi precejšno neravnovesje med različnimi regijami in geografskimi območji, ko gre za javno politiko na področju kmetijstva. Nekaj pripomnim vam, ne bom se preveč spuščal v podrobnosti. Opredelitev kmetijstva se uporablja na zelo različne načine prav tako prihaja do nekakšnega naravnega izkrivljanja te opredelitve. Nekatere regije so bolj favorizirane kot druge. Tukaj ne gre le za pomoč pri izvozu, ampak za samo naravo kmetijske pridelave. Konkurenca med pridelovalci, ki se soočajo z zelo različnimi situacijami, ni ravno možna, prav tako ni zelo pozitivna. Kmetijstva oziroma kmetijske dejavnosti na jugu, v najbolj revnih državah, v podsaharski Afriki in pa v Aziji, ima veliko manjši dobiček kot na severu. In to so tiste kmetijstva, ki so zelo slabo zaščitena ali pa čisto nezaščitena. Če se ogledamo Zahodno Afriko, je to najbolj odprta regija na svetu. Približno 5 odstotkov subvencij se tukaj dodeljuje. To je praktično nič. In to je tista regija, ki je obenem najbolj šipka v smislu konkurenčnosti, obenem pa tudi najbolj odprta za kapitalske trge po celem svetu. Ko imamo tukaj kmetijske dejavnosti, ki so tako slabo zaščitene, mislim, da ne moramo govoriti o nekakšni veliki bitki na področju kmetijstva na globalni ravni. Če si želimo to, da bomo kmetijstvo ustrezno izvajali po celem svetu, potem mislim, da moramo še posebej zaščititi tiste, ki imajo velike težave ravno zaradi izkrivljene slike konkurenčnosti. Prav tako slišimo nekatere očitke, ki so zelo afriški. Pravijo predvsem to, da pravzaprav nam odrekate to, kar je temelj vašega uspeha v kmetijski proizvodnji. Najprej ste nas izkoristili v prvih desetletjih, potem nas pomečate v nekakšno konkurenčno situacijo, ki je za nas nemogoča. Potem pa še nekaj, o čemer sem želel spregovoriti, še veliki izziv zaposlovanja kot nekakšen tretji vsebinski element, ki sem ga želel vključiti v svojo predstavitev. In tukaj gre tudi za tretji del tako imenovane kmetijske revolucije. Thank you. Zavedamo se, kako pomembna je intenzifikacija kmetijstva. O tem govorijo tudi raziskovalci in odgovorni v tem sektorju. Vendar pa nismo veliko govorili o zaposlovanju. Tudi tukaj so zelo velike razlike, tako na severu kot na jugu. Lahko bi govorili tudi o nekakšni ravni zaposlovanja na agro globalni osi. V Afriki 65 odstotkov kmetov, med prebivalstvom v Aziji 50 do 55 odstotkov, v državah OCD, OECD manj kot 5 odstotkov, v Združenih državah 1,7 odstotkov, v Franciji 3 odstotke, po vsem svetu pa 40 odstotkov. Potem pa še ta prehod oziroma zmanjšanje 60 odstotkov na 3 odstotke v Franciji, ki je trajala 150 let. Kakšna je današnja situacija v smislu zaposlovanja? Milijard delovnih mest naj bilo na voljo v kmetijskem sektorju danes. Prejšnji generalni direktor je govoril o milijardi in pol delovnih mest, ki jih potrebujemo za to, da bi vsi imeli dostop tudi do dostojnega preživetja kaj se bo zgodilo s tem zneskom, ali bo številka narasla ali upadla do leta 2050, koliko delovnih mest bi bilo treba ustvariti. Torej. No, mislim, da imamo že določene sklepe, ki kažejo na to, kaj se bo zgodilo. 900 milijonov oseb med 15 in 65 leti. Nekateri začnejo delati že po 15. letu, Potem pa še drugi vir za prihajanje teh ljudi na delovni trg. Tukaj gre za demografski vidike. Dve milijarde oseb naj bi imeli do takrat. Potem je pomembno, pomembno še tretje. Vedno manj delovnih mest. Če se bo nadaljeval model teh treh odstotkov, potem mislim, da bo 22,6 milijarde ljudi izstopilo iz kmetijskega sektora in zato bomo potrebovali 1,69 milijarde novih delovnih mest. Kaj se bo zgodilo, če se bo kmetijstvo krčilo? 3,8 milijarde novih delovnih mest nam je potrebovali, to je čisto nemogoče. Mislim, da glede na to, kako se stvari odvijajo, pa da je to precej realna slika. Ta troodstotni kmetijski model bo vodil v res ne razrešljivo situacijo, še posebej v Afriki, kje bodo delali mladi kmetje, očitno se bo trg dela centraliziral. Trajnostni eh, razvoj, pa mislim, da bi nam lahko omogočil, da bi se soočili s to vrstnimi izzivi, ki sem jih predstavil na začetku te predstavitve. Hvala. Za to teh Najlepša hvala za to predstavitev, predstavitev teh mednarodnih razsežnosti družinske za kmetijstva. Kakšna je torej situacija v drugih svetovnih regijah? Očitno se situacija zelo razlikuje. Zdaj pa predlagam še to, da se o tem pogovorimo, niz vprašanj in odgovorov, s katerim bomo zaključili ta del današnjega srečanja. Najprej gospod Avnju, potem pa gospod Vojčihavski in pa Kapoles Santos. Gospod Agnju. Najlepša hvala, predsedujoči. To velja za vse govorce danes. Dve dinamike poznamo, dve, dva načina izvajanja kmetijstva v združenem kraljestvu, ne glede na kakršne koli ukrepe iz skupne kmetijske politike. Ena os zadeva vertikalno integracijo. Ti ogromni trgi, super trgi, zahtevajo absolutno sledljivost. In družinski kmet je res nekako žrtoval svojo neodvisnost, vendar pa mu je bila zagotovljena ustrezna cena za proizvod, če je seveda uporabil informacije ali pa zahteve, ki jih usiljuje veliki trgi ki zahtevajo sledljivost. Družinski kmete torej lahko preživijo v tem scenariju, vendar pa niso tako neodvisni, kot bi si želeli biti. Ali govorniki menite, da je to slaba pot naprej? Mislim, da to vseeno nekako pomaga pri uvozu. Če trgovine prodajo uvožene proizvode, ne morejo zagotoviti ustrezne sledljivosti. In dinamika, o kateri govorim, je kar poskočila med eh, škandalom s konskim mesom v Veliki Britaniji pred eh, letom približno. Veliki supermarketi so govorili o tem, da prodajajo goveje meso, bilo je pa to konsko meso. Prav tako se moramo zavedati druge dinamike ali pa drugega pojava. Recimo, da gre tukaj za svinjerejce. Ti se zavedajo tveganja, ki je povezano s tem, da prodajajo svoje proizvode po visoki ceni, najamejo infrastrukturo, potem pa prodajajo svoje delo, svoje proizvode velikim podjetjem. Na ta način pravzaprav niso neposredni kmete, ampak enostavno prodajajo svoje delo, prodajajo svojo infrastrukturo, obrate za to, da se to lahko dogaja. To se res dogaja, ne da bi mi pritiskali na to situacijo. Potem pa še zadnje pripombe, zanima me, ali se to dogaja tudi v drugih državah. V Združenem kraljestvu se upiramo zelo velikim enotam, torej eh, številu glave živine, naprimer. Če kmete želijo imeti zelo veliko enoto, za živino rejo, naprimer temu v marsikdo nasprotuje, ravno zaradi pogojev. Če tudi se zagotovijo ustrezni pogoji, zračanje in tako dalje, zaradi česar so te enote zelo učinkovite, vsemu temu na vkljub, kljub temu, da se zagotovijo ustrezni zdravstveni pogoji, se ne moremo izogniti dejstvu, da je toliko živali natrpanih v en prostor in to je nekaj, kar buri duhove vsaj pri nas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 predstavitve. Vprašanje družinskega kmetijstva je zelo pomembno za nas. Na Polskem je to zelo specifično vprašanje. V polski zakonodaji imamo namreč določbo, da je polski kmetijski sistem osnovan na družinskih kmetijah. Že nekaj časa torej prihaja do pritiskov zaradi katerih naj bi to določbo spremenili in na nek način prevedli v zakonodajni akt, ki bi dejansko dodeljeval določene preference družinskim kmetijam. Vendar pa se zdi, da evropska zakonodaja tak napredek ovira. Če želimo pripraviti take zakonodajne akte, nekaj več preferenčnega statusa nameniti družinskim kmetijam. Naenkrat ugotovimo, da to nasprotuje konkurenčnim predpisom prostega trga in tako dalje. Mislim, da moramo začeti s konkretno razpravo o preferenčnem podpiranju družin, družinskega kmetovanja, to pa mora biti trdno zasidrano tudi v evropski zakonodaji. Če bomo imeli vedno večje kmetije, industrijskega obsega, mislim, da bodo te enostavno se polastile vseh zemljišč. Če želimo obraniti družinske kmetije, moramo obraniti tudi evropski model kmetijstva in to moramo zagotoviti tudi v prihodnosti. To je eno. Potem pa drugo. Zemlje za kmete. Tudi Na tem področju se situacija po državah članicah razlikuje. Ko smo se pridruževali Evropski uniji, smo si izpogajali 12 letno obdobje zaščite za naša zemlišča. Tujci v tem obdobju niso mogli kupovati polske zemlje. Vendar pa se to prehodno obdobje zdaj izteka v različnih državah članicah veljajo različne zakonodaje. V Franciji lahko v teoriji vsi kupijo zemljo, v praksi pa zemlja ponavadi vedno še naprej v lasti obdrži že obstoječi lastnik kmet. Torej, to seveda čisto legitimna pravica kmeta, enako situacijo poznamo tudi v Nemčiji, v nekaterih starejših državah članicah. Ne vem, kako je s to situacijo v novih državah članicah, vendar je na polskem tako, da kmetje nimajo nobene možnosti, da bi lahko tekmovali z drugimi. In tukaj ne gre za vprašanje državljanstva. Če bi kmet iz druge države želel kupiti zemljo na polskem, čisto v redu, vendar pa se to pravzaprav ne dogaja. Bojimo se, da bo neravnovesje vedno večje, da bo vedno več revnih eh, kmetov v tistih državah, članicah, ki so seveda revnejše. In mislim, da s tem ne bomo zagotovili enakopravnih pogojev na prostem trgu. Mislim, da moramo o tem še bolj poglobljeno razmisliti. To ni le naša težava, to je težava, ki se pojavlja po celotni Evropski uniji. Razlik ne bomo odpravili tako enostavno. Zvezne države vzhodne Nemčije si po 20 letih še niso pomogle do te mere, da bi bile razlike odpravljene v Evropski uniji. Smo že deset let in še vedno obstajajo precejšne vrzeli. Vse skupaj pa poslabša še sistem, ki ne zagotavlja enakomerne distribucije bogatstva, nadomestili in tako dalje. Nekateri so omenjali tudi GSO-je. Mislimo, da kmetije, ki pridelujejo gensko spremenjene organizme, ne bi smele prejemati podpore strani Evropske unije. O tem smo se že pogovarjali Sami nismo uživali večinske podpore, vendar moramo razmisliti, kakšno kmetijstvo bi si želeli v prihodnosti. Tradicionalno, naravno oziroma ekološko ali pa gensko spremenjene organizme. Mislim, da gensko spremenjeni organizmi ne bodo privedli v nekaj pozitivnega. GSO-ja ne bi smeli podpirati torej z subvencijami Evropske unije. Najlepša hvala. To je bila skoraj še ena predstavitev, v vsakem primeru pa se vam lepo zahvaljujem. Gospod Kapola Santos, najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi sam bi želel čestitati govornikom za te odlične predstavitve. To bi želel povedati. Prihajam iz eh, države, v kateri ima družinska kmetija še poseben pomen že zaradi zgodovinskih razlogov. Že od 19. stoletja naprej se zemljo deli, številne družine so torej prevzele svoj košček zemljišča in vsi otroci in nasledniki so si na to, to še razdelili. Fragmentacija torej v velikem delu države je torej zemljišče zelo razdrobljeno in zato je tudi veliko drž, družinskih kmetij. V okviru skupne kmetijske politike in pa reforme sem bil sam poročevalec oziroma sem sodeloval in tam smo povdarjali pomen družinske kmetije, še posebej v času gospodarske krize, ki jo preživljamo. No, družinska kmetije delujejo pravzaprav na različnih področjih, sektorjih. En družinski član lahko odgovoren za na en vidik, drugi za drugi in to je pomembno, ta polivalentna narava družinskih kmetij. Povedati moram, da nisem zelo zadovoljen s pogajanji, kot se odvijajo. Nekateri poslanci se upirajo, delo na tem dosejo in želijo si ukrepov, ki bi spodbudili družinske kmetije. Uspelo sistem za male kmete, obenem je uspelo uvesti sistem pravičnih nadomestil, skušali smo uvesti tudi zgornjo mejo. Prav tako smo uvedli nekatere ekološke ukrepe 80, za 80 odstotkov vseh kmetov v Evropi oziroma Evropski uniji kljub temu to še ni dovolj. Skrno sem prisluhnil tudi predstaviti gospe klas. Nekatera kmetijstva, če niso aktivna na več področji, niso vzdržna in ne moremo zagotovarjati kmetijstva, ki bi privedlo kmete v revščino. Vsakdo mora imeti možnost do dostojnega poplačila. In prestrukturacija tega sektorja je še kako pomembna. Nekateri pridelovalci kmete pravzaprav nima nobene izbire in morajo opuščati kmetijske dejavnosti. V zadnjih 25 letih je portugalski mlečni sektor doživel podobno situacijo. 80 tisoč pridelovalcev smo imeli v tem sektorju, zdaj pa jih le še 7 tisoč. In teh 7 tisoč proizvaja dvojno količino tega, kar jih je proizvajalo prej 80 tisoč. Prestrukturacija je torej nekaj, kar je neizogibno. Na tem področju ne moremo vrčevati. Imam pa še eno vprašanje za kolegico. kako naj bi zagotovili obstoj, vzdržnost nekaterih majhnih kmetij. Zelo majhno število pridelovalcev živi od eh, kmetijskih družin. Zanima me, ali bi kritizirali zdaj prestrukturacijo na tem sektorju ali ne, dokolikšne mere lahko prestrukturacijo sploh sprejmemo. Pan posel Jar, pan posel Kalinovski in. Naslednji je na vrsti gospod Jar. Potem gospa Kanosti, hvala gospod predsedujoči. Želim eh, podpreti to, kar je vprašal govornik pred mano, vendar iz malo drugačne perspektive. Uh, kaj pa je slabo, če se kmetije razvijajo in rastejo. V Nemčiji so strukturne spremembe v kmetijstvu in eh, sprostitev delovne sile za gospodarstvo pravzaprav tudi eh, gonilna sila za razvoj industrije, torej v dinamičnem. V dinamični nacionalni ekonomiji lahko Eh, sprememba strukture v kmetijstvu prispeva tudi k razvoju gospodarstva nasplošno. To sem hotel povedati uvodoma. Družinske kmetije so strukturno v pridnosti. Če želimo imeti trajnostno eh, kmetijstvo, potem družinska kmetija v bistvu to že zagotavlja po svojem statusu, kajti družinska kmetija je uh, zastavljena tako, da um, bo obstajala več generacij. Se pravi, da je trajnost v bistvu že sestavni del pravne oblike seveda pa imamo tudi problem definicije, kaj je pravzaprav družinska kmetija, kako velika naj bo. Torej, um, um, treba je seveda um, razlikovati um, situacijo, položaj v posameznih državah. Naprimer, pri um, razvojni politiki je drugače. V teh državah v razvoju prihajajo veliki koncerni in pokupijo zemlišča in se brezposelnost veča, čeprav če bi bila struktura drugačna, bi kmetijstvo lahko zaposlovalo delovno silo. E, drugo vprašanje, kjer se malo bojim. E, kaj se bo zgodilo. Torej, na eni strani pozitivno ocenjujem družinske kmetije in mislim, da jih je treba postaviti v središče naše politične pozornosti. Vendar se bojim, če vedno govorimo o tem, da jih je treba posebej zaščititi, kajti ne sme priti do uh, izolacije teh družinskih kmetij, kajti tudi družinska kmetija ima pravico do poštenega dohodka, prihodka, ima uh, pravico do znanstvenega in tehnološkega napredka in do strukturnih sprememb. In zdaj želim postaviti vprašanje gospe Plas, kako pa bi vi to presodili, kam uh, se, v katero smer se stvari razvijajo, strukturne spremembe potekajo, ali je to dobro ali je slabo, kako naj to ocenimo. Jaz zato nimam mm, političnega odgovora. Hvala. Hvala. Samo tri kratka vprašanja imam. Prvič, spremembe, ki so nastale. Strukturne spremembe na Poljskem so naslednje. Na Poljskem smo imeli 800 tisoč eh, kmetov, ki so proizvajali mleko. Sedaj jih je 618 tisoč se pravi v 20 letih se je zadeva zelo spremenila. In te spremembe se bodo nadaljevale. In kot predstavnik Polske se mi zdi, da nočemo kopirati situacije. Eh, v Zahodnji Evropi. Brezposelnost. Nočemo imeti brezposelnosti v Zahodnji Evropi in nočemo, da bi pri nas nastala situacija, kakršna je vlada v Zahodnji Evropi in to se verjetno tudi ne bo zgodilo. Druga stvar. Ne moremo se opirati samo na statistike. To želim povedati gospi Plas. Na polskem imamo 1,4 milijona 4 milijone oseb, ki prijimajo plačila. To pravi statistika. Ampak stvari se spreminjajo. Verjetno je cela vrsta prijemnikov plačil, ki sploh ne izvajajo kmetijske dejavnosti. To so Eh, lastniki eh, kmetijskih eh, gospodarstv vendar sami ne delajo in ne sodelujo v teh kmetijah. Druga stvar. Na polskem imamo določene bojazni, kar zadeva trgovanje s kmetijskimi zemlišči. In sicer se bojimo, In tu se želim navizati na to, kar je povedal poljski kolega. Torej, že pred uh, pristopom so danska in francoska podjetja uporabila celo vrsto pravnih instrumentov, da bi si prisvojila kmetijska zemlišča agencije so se ukvarjali potem s posredovanjem takih kmetijskih zemlišč. In to je bilo v času, ko je bilo kmetijstvo eh, izpostavljeno globokim strukturnim spremembam. In zato se sprašujem, kako eh, naj v praksi uporabimo učinkovite instrumente tudi o tem. Tudi to se moramo vprašati. Še kdo želi besedo? Zadnjega govornika želim nekaj vprašati. Samo da se natakne slušalke. Rekel je, da na polskem številni sedaj trdijo oziroma zahtevajo subvencije, ampak eh, ne obdelujejo tistih zemlišč, čeprav so jih v preteklosti obdelovali. Kaj se potem tam dogaja? Ali se tam sploh kmetuje ali ne? Lepo prosim, če nam to nekoliko razloži. Jaz, jaz upravljam, mož je to hranje inače in je tako intenzivni. Ja, to lahko razložim. Oziroma mogoče je to treba malo precizirati, mogoče je bilo to nekoliko pretirano predstavljeno. Hvala, gospod predsedujoči. Te površine so kmetijsko izkoriščene, se kmetijsko obdelujejo, vendar brez pogodbenih podlag. Hvala. No ja, ich danke für Gospa Plas, prosim, hvala za številne prispevke, tudi zato, da ste nabrali dodatne primire. V bistvu to samo potrjuje to, kar sem rekla. E, statistika nam ponuja različne primire, ki kažejo na raznolikost struktur kmetijskih gospodarstvo oziroma kmeti v Evropi danes. Eh, tega nisem hotela oceniti, temveč samo opozoriti na to raznolikost, kaj ti pogosto se to. Um, torej nekako to obravnavamo enotno, eh, kar pa ni pravilno. Treba je razširiti to perspektivo. Če me sprašujete po nadaljnem razvoju, mislim, da moramo res. Um, si ogledati, kaj se dogaja drugot po svetu, v Novi Zelandiji, naprimer, eh, trg svoj čas popolnoma propadl na področju mlečne proizvodnje. Danes pa je Nova Zelandija med najbolj uspešnimi eh, na področju proizvodnje mleka. In danes z zavistjo gledamo na Novo Zelandijo in pravimo, kmetije, ki se tam ukvarjajo s mlečno proizvodnjo, so gospodarsko stabilne. Eh, in konkurenčne. Seveda se je tudi treba vprašati, kaj pa je nastalo iz kmetij, ki so opustile dejavnost. Nočem uh, nekako eh, prehitro uh, soditi o tem, kaj se je kaj se je zgodilo. Torej moramo si predvsem v podrobnosti ogledati, uh, kako se je zgodila ta sprememba strukture do katere je prišlo zelo hitro. Ampak treba je upoštevati naprimer tudi staranje kmetijstva um, in kmetov. Mogoče so nekateri izstopili, se izločili zaradi starosti, da pač ni bilo nasledstva. In tista, tiste kmetije, ki so uh, obstale, pa so danes gospodarsko bolj učinkovite. Ampak nočem danes podati sodbe o tem, ali je to dobro ali ne. Gospod Jar je rekel, da ta zaščita ni nujno potrebna, tudi jaz se s tem strinjam. Jaz sem velika prijateljica eh, razvoja na trgu in če je, če neka kmetija z določeno lokacijo ni kost tej konkurenci, potem je dobro, če se preusmeri v tej konkurenci v okviru teh strukturnih sprememb. Ampak jaz nočem nastopati kot lobistka in reči, eh, spodbujati in podpirati moramo kmetije z določeno velikostjo. Ne, natančno si je treba ogledati, kje so kakšne kmetije in kje so kakšne zahteve glede teh kmetij. In, ampak mogoče bi bilo dobro, če tudi še naprej odpremo trg. Hvala. naslednji. Um... Torej, želim odgovoriti na nekatera vprašanja. Omenili ste nekatere zadeve, ki se nanašajo na položaj družinskih kmetij v Evropi. In nekaj podobnega se dogaja tudi v Afriki velik problem za kmetovalce v Afriki je dostop do trga in možnost dostopa do trga eh, na strukturiran način. Verjamemo, da obstaja lokalni trg za lokalne izdelke. Če torej razpravljamo o podpori kmetom v Afriki ali v Aziji ali v Srednji ali Južni Ameriki, potem ne mislimo na to, da bi eh, podpirali izvoz eh, iz teh eh, celin, temveč gre predvsem za samo oskrbo lokalnih družin, kmetov in potem naj bi bil omogočen na strukturiran način tudi dostop do lokalnih trgov. Torej, to, kar mi predlagamo, je model razvoja na lokalni ravni, vendar na osnovi izkušenj, ki smo jih naredili v Italiji ali v Evropi v zadnjih 20 letih. Kaj ti problemi, s katerimi se soočajo v Afriki, so problemi, ki so jih imeli kmetje, v Evropi v 50 in 60 letih. Torej, te situacije so zelo podobne, kar zadeva organizacijo, kar zadeva dostop do posojil, potem tudi dostop do trgov in veščin oziroma pridobivanje pravilnih veščin. In seveda gre tudi za socialno vrednoto kmetovanja. Kaj se dogaja v Keniji? E, tam smo namreč dejavni. Kmetje so lahko investirali denar za izobraževanje otrok in e, s tem nimajo več delovne sile na kmetijah. Torej, otroci če predvsem eh, mladi moški, če um, imajo neko izobrazbo, se potem ne odločijo, da ostanejo v kmetiji. To za nje potem ni spremljivo delo. In mislim, da moramo ta model kmetovanja tudi spremeniti. Naprimer v Italiji je zanimivo, kar se dogaja. V Italiji vidimo, da je edina fakulteta, kjer je prišlo do povečanja eh, števila študentov, eh, fakulteta za kmetijstvo. Se pravi, da obstaja zanimanje za kmetijstvo. Jaz ne vidim. problema eh, tega, da bi zdaj prišla neka velika količina proizvodov iz Afrike, vsaj ne kratkoročno. torej eh, pri eh, razvoju in sodelovanju za razvoj. Gre za druge stvari. Sedaj pa še zadnji govornik, prosim. Mikrofon, prosim. La première remarque euh, la question de notre. Euh, Prva pripomba je vezana na vprašanje angliškega kolega. Živimo v globalnem kmetijskem sistemu. Gre za masovno proizvodnjo, pa tudi masovno potrošnjo. In mislim, da tudi STO brani nekako ta načela. Družinsko kmetijstvo ima določene pomankljivosti, najprej v smislu cene, potem v smislu dostopa, tudi v smislu varnosti in pa zagotavljanja sanitarnih standardov, vendar pa je pravzaprav globalno gledano manj smrti povezanih z prehrano v sistemu, ki je manj fragmentiran. Številne negativne posledice se poznajo tudi na ravni sociale in pa okolja. Zavedamo se, da prihaja tudi do uničevanja okolja, do onesnaževanja, kar je seveda povezano z določenimi modeli kmetijske proizvodne. Tudi na socialni ravni prihaja do težav zaradi koncentracije določenega dela prebivalstva in izključevanja drugega dela prebivalstva. To je realnost. Po celem svetu prihaja do izgradnje nekakšnega teritorializiranega kmetijskega sistema, ki kmetijstvo izvaja, tesno vezano na svoje ozemlje, področje. Regionalno združuje nekako proizvajalce in potrošnike. To doprispeva tudi razreševanju stvari na ravni okolja, k temu vse skupaj pomaga. Mislim, da te sistemi niso korak v preteklost, ampak so nekakšni postindustrijski modeli, ki jih lahko vidimo vse posod tudi pri nas, tudi v Združenih državah. Mala proizvodnja ni v upadu. Proizvodna srednjega obsega je tista, ki se sooča z največjo krizo. Tisti, ki so majhni, imajo možnost, da se nekako prilagodijo temu novemu postmodernemu sistemu, če niso predaleč od eh, trga potrošnikov. Zelo pomembno je upoštevati določena načela. Raznolikost pri kmetijski proizvodnji je tudi sinonim za kakovost, mali proizvajalci, kvalitetni proizvodi in tako dalje. Sam sem preučil regionalno politiko v Franciji in vse regije izvajajo podobno politiko, ki podpira ta novi model. Toliko glede prvih pripomb. Še eno vprašanje je zelo pomembno o sami zgodovini. Gre tukaj za razvoj pravnega reda na področju kmetijstva in tako dalje. Ne vem, ali potrebujemo zakonodajni okvir, s katerim bi obranili družinsko kmetijstvo. No, prav gotovo tukaj moramo izboljšati politiko. V Franciji smo imeli v 60-70 letih politiko, s katero smo izvedli kmetijsko reformo določeno, določen del politike smo prej usmerili na proizvajalce. In eh, začeli smo model tudi nekakšnega mikropredelovanja na področju kmetijstva. Obenem izvajamo tudi nadzor razporeditve zemljišč. Dobili smo tudi politiko večjih skupnosti. 2 milijona kmetov je sodelovalo pri razpolagi s temi zemljišči, pri upravljanju z zemljiščem. Pa še zadnja pripomba, s tem bom zaključil. Koliko je pridelovalcev, koliko je kmetov, nekateri izginjajo, drugi ne. No, mislim, da tukaj ne gre za izključno vprašanje, ki je vezano na kmetijski sektor, gre za vprašanje, ki je vezano na celotni trg dela. Če imate vse, kar potrebuje za to, da spremete tiste, ki zapuščajo kmetijski sektor, je to že v redu, vendar pa je tukaj neka določena težava. Ta tri odstotna raven, to imamo v 70-ih letih, so nekateri že zapuščali ta kmetijski sektor v demografskem smislu, je torej že prišlo do velikih premikov in takrat smo izvedli vse ukrepe, s katerimi smo zagotovili nekakšen prehod. Prišlo je naprimer do industrializacije, do spremembe infrastrukture, do novih storitev in tako dalje, ni bilo toliko brezposobnosti. Pri nas pa imamo zdaj eh, nov val brezposobnih 3-4 milijone ljudi, posameznikov naprimer. In ne verjamem, da bi lahko vsi, ki uh, prenehajo z svojimi kmetijskimi dejavnostmi, nekako išli iz te vrzeli, iz tega brezna in se zaposlili nekje druge. Pri kmetijstvu torej ne moramo imeti nekakšnega vrčevanja v smislu ekonomije obsega. Morda skupnosti ne potrebujejo velikih zemljišč, bolje je, da imamo manj zemljišč po več hektari, kot pa več z po manj. Mislim, da na ravni države je to veliko bolje. Obenem se zadruge tudi nekako združujejo, kar je dobro za komercializacijo proizvodov in tako dalje. Ekonomija obsega naj bi torej izginila. Tukaj ne bomo govorili naprimer o kmetijstvih, ki se izvajajo na četrt hektarja ali kakorkoli že, ampak bomo govorili o majhnih pridelovalcev, ki pa so vseeno vzdržni. v letalskem sektorju je res, da so uspešni le veliki industrijski akteri, ne velja pa enako za kmetijstvo. Hvala lepa. Hvala za odeležbo v razpravi. Prekinjamo za eno minuto, zato da se nam bodo pridružili novi govorniki. Prišli do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 predstavili nam boste svoje uh, kmetovanje. Prihajate iz Češke, torej imate zgodovino komunizma in tako naprej. Izvolite. Takže dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Dobr dan, spoštovani. Ime mi je Jan Štefel, sem kmet iz Češke. 416 hektarjev zemlje uporabljam za ekološko predelavo, potem preostanek za tradicionalno predelavo. Delam s svojim bratom, ki je odgovoren za označevanje in pa za administracijo. Leta 2011 je začel sodelovati z nami tudi moj sin in pa sin mojega brata ukvarjamo se tudi za živino rejo v okviru tradicionalnega kmetovanja. Pridelujemo številne izdelke, naprimer eh, eh, pridelujemo krompir, tudi žitarice in tako dalje. Sam sem predstavnik eh, Združenja kmetov na Češkem, ki združuje približno 2500 kmetov kmetov, pa tudi nekatere druge organizacije, naprimer Združenje živinorejcev, potem rejcev kon. Naša organizacija deluje že od leta 1990. Takrat smo se odcepili od državne gospodarske zbornice. Mislimo, da je družinsko kmetovanje dejansko model, ki je optimalen za trajnostno pridelovanje in pa tudi za samo življenje ter razvoj podeželja. Naše združenje je zapustilo gospodarsko zbornico predvsem zaradi tega, oziroma kmetijsko zbornico, predvsem zaradi tega, ker je bila ta še vedno pod nadzorom največjih kmetijskih družb z po več tisočih hektarjev zemljišč v lasti. In te velike družbe so profitirale na naš račun. Niso le izkoriščale podeželja, ampak tudi tiste, ki so bivali na podeželju. Sami smo govorili o pomenu podeželja in želeli smo to prenesti tudi na prihodne generacije. Leto 2014 je bilo leto družinskega kmetovanja in tam smo obravnavali 12 tem, ki so zelo pomembne. Križev pot čeških kmetov smo poimenovali to leto oziroma obravnavo teh tematik. To je bilo tudi leto družine in mislim, da je družinska kmetija v osrčju te tematike. Družinske kmetije lahko prispevajo k reševanju okolja in pa proti eroziji samega podeželja družinsko kmetijstvo vzpostavljalo tudi nekakšne naravne vizi z podeželjami in pa z naravnim okoljem. Obenem se z družinskim kmetovanjem borimo tudi proti devalvaciji zemlišča. To je dobro za vse kmetijske proizvode. Družinske kmetije na podeželju obstajajo že stoletja. Družinsko kmetijstvo prispeva k naravni živinoreji, Potem pa še ena točka, družinske kmetije vzpostavljajo veze med kmetijstvom in pa podeželjem. Spoštovati moramo tudi razumno pridelavo. Na Češkem imamo nekakšen dvojni kmetijski sistem, ob strani si stojita dva sistema, ki predvidevata eh, različno, različne stroške in tako dalje. Najprej imamo tukaj veliko kmetijsko proizvodnjo, tukaj ne gre za nekakšne združenje posameznih predelovalcev v kmetijskem sektorju, ampak so to velike družbe, ki funkcionirajo na ogromnih zemliščih, najetih zemliščih, na tisoče hektarjev. To pa so vlastniki, ki ne bodo nikoli zahtevali tega, da se jim zemlišče povrne. Po drugi strani pa imamo družinske kmetije, ki so se združile po letu 1990. Družine so zahtevale vrnitev svojih zemljišč, zahtevale so vrnitev svojih, svoje opreme in tako dalje. Zemlja, ki pa se jim je vračala in tako dalje, je bila v groznem stanju. Ne vem, ali bomo lahko imeli zdaj tudi predstavitev. prikazal vam bom razvoj družinskega kmetovanja, v kakšnem stanju smo dobili zemlišča nazaj od zadrug. Želel bi vas upozoriti tudi na posledice takega sistema po desetletjih uporabe. V 90-ih letih prejšnjega stoletja smo morali začeti z ničle, torej samega začetka. In takrat smo se morali zazreti proti prihodnosti. Na teh fotografijah lahko vidite, kako so izgledale te družinske kmetije v 90-ih letih in kako izgledajo zdaj. Zelo žalostno je dejstvo, da češki kmetijski minister trenutno zavrača vse možnosti za finančno podporo majhnih kmetijskih predelovalcev. Tukaj ne govorim o nekaterih uh, specifičnih družinskih kmetijah. Vendar pa mislim, da bi tukaj lahko govorili enostavno že o sami podpori za male kmete, za male predelovalce, ki jim morda predstavljajo, no in obdelujejo 30-40 hektarjev v določenih državah. Žalostno je, da ministri nočejo izkoristiti vseh priložnosti, da bi subvencionirali male kmete, kot to predlaga Evropska unija. Češka podpira vse kmetijske predelovalce v enake meri, ne da bi pri tem upoštevala, kakšne so razlike v velikosti zemljišč, ki jih obdelujejo. Obenem pa bi morali govoriti tudi o nefinančni podpori za držinske kmetije za zadruge in pa tudi za samo podeželje. Najlepša hvala. Dziękuję in prosim za branje glasu. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo gospa Švarcman iz Avstrije. Izvolite. geschätzte Damen und Herren. Spoštovane gospe in gospodje, najprej najlepša hvala Združenim narodom in Evropskemu parlamentu z mednarodnim letom družinskih kmetij in z današnjo prireditvijo usmerjamo pozornost na sistem ki se mu ima Evropa zahvaliti za svoj uspeh in sicer družinskemu kmetovanju, družinskim kmetijam. To, kar je bilo včeraj samo umevno, je tudi dobra rešitev za prihodnost. V zadnjih desetletjih so, eh, je bil človek v ospredju, ampak to je potem nadomestil kapital in razmnoževanje kapitala. Ampak kaj? če vladajo samo denar in vse, kar je poceni, potem je jasno, da bo izginila družinska kmetija in sicer, ker ne bo konkurenčna, bo enostavno tudi eh, jo odplaknilo z trga. Ampak tako to, to se ni zgodilo kaj ti nihalo se je spet premaknilo v drugo smer. V družbi se spet pojavlja uh, um, želja po varni oskrbi živili, po preglednosti, po transparentnosti. In ta zdrav občutek družbe uh, daje prednost spet družinski kmetiji. In ta družinska kmetija bo s tem spet uh, se premaknila v središče. Če vam povem, kje živim, kje živi moja družina, uh, vas eh, ne bo čudilo, da sem tega prepričanja, kajti živimo na sredini med Dunajem in Parizom, v bližini jezera Bodensi in smo uh, gorska kmetija, torej mešana kmetija, 11,5 eh, hektarjev imamo zemlje in neka živine. Moj mož je zaposlen drugot in po leti Eh, odženemo eh, živino na pašo na 1500 metrov in tam imamo skupaj s petimi kmeti eh, poletno pašo. Vsega skupaj se tam pase približno 100 krav. In ta Eh, mliko teh krav se potem predela v sir, ki, je, eh, ki ima zaščiteno poreklo. Razen tega ponujamo tudi malice in zajtrke za turiste, to je seveda tudi mož dobra priložnost za neposreden stik z potrošniki. Eh, našo kmetijo vidim kot kamen v mozaiku raznolikosti kmetijstva v Avstriji. Nekaj o strukturi kmetij v Avstriji. Imamo 173 312 kmetij, kmečkih gospodarstv, dve tretjini kot dopolnilna dejavnost. Imamo bolj majhne strukture, povprečna velikost je 19 hektarjev in samo 5 odstotkov kmetij v Avstriji ima več kot 100 hektarjev. Povprečno živili 5,2 osebe od, eh, torej na, na kmetijah. In 90 odstotkov tega so družinske kmetije. 36 odstotkov od tega eh, jih vodijo ženske. S tem smo eh, na tretjem mestu za Latvijo in Litvo. V Evropski uniji 70 odstotkov kmetijskih površin je v območjih eh, z omejenimi možnostmi in sicer sodijo v kategorijo EU hribovska območja. Ta, te majhne strukture seveda um, so nastale zaradi težkega kmetovanja v hribovskem eh, kmetijstvu. Zato stavimo predvsem na multifunkcionalno kmetijstvo, ki temelji na treh stebrih. Torej, prvič gre za proizvodnjo živil in sicer eh, kakovostna živila na mesto eh, velika količina eh, živil. Gre za preglednost, za zaupanje in regionalno raznolikost, ki prihajajo v celoti do izraza pri tem načinu proizvodnje. Drugi stebr so nega in ohranjanje krajin, krajine za zagotovitev eh, rekreacijskega prostora in naselitvenega prostora. In to eh, lahko opravi predvsem človek. Ni možno vsega obdelati stroji. Eh, menim, da je samo z družinskimi kmetijami možno negovati krajino eh, stroški, ki si jih družba lahko privošči. Tretji stebr so kmetijske, kmečke storitve. To je prvič eh, turizem na kmetijih, na kmetiji, potem neposredna prodaja, potem green care. Um, tu pa je treba izkoristiti predvsem Eh, nadarjenost človeka in ne gre eh, toliko za pritisk cen. In vsi ti stebri zagotavljajo kmetijstvo, ki ponuja ljudem široko ponudbo in ki predvsem eh, tudi kmetijam nudi možnost različnih virov prihodka. Samo v tej sestavi lahko preživi kmetijstvo v hribovitih območjih in lahko uh, tudi izpolni družbeno-politično nalogo. Ta koncept, za ta koncept program razvoja podeželja nudi um, dobrodošlo podporo in zato um, je subvencij za razvoj podeželja v Avstriji več kot za uh, tržne ureditve, ureditev trgov. Torej gre, um, Eh, za eh, neko nadomestilo za kmetovanje v eh, območjih z oteženimi pogoji kmetovanja. Imamo predvsem torej majhne kmetije, kot sem rekla, ampak krajina s tem ostaja tudi živa krajina. In ta primir iz moje domovine kaže, kolikšen je potencial v družinskih kmetijah, vendar tudi kakšna tveganja nosi v sebi seveda stoji človek v središču in predvsem, družin, predvsem oblika družine. Družina potrebuje družbeno podporo, vendar tu se nekaj krha v družbi. Torej, družinska kmetija razmišlja v generacijah. To, kar sem prevzela, eh, želim posredovati eh, naprej v še lepši in boljši obliki, torej trajnost in raznolikost. Ehm, negovanje krajine in ustrizna reja živine, to uh, je, so vsa naša načela, vendar smo izpostavljeni seveda tudi družbenim pritiskom. Uh, družinske kmetije so nosilci življenske kakovosti v dolinah, vendar ugotavljamo, da prihaja do preobre, velike preobremenitve teh kmetij in to je velik problem. Zato je Evropa pozvana in tudi države članice, da družinsko kmetovanje ohranjajo in okrepijo kot stabilen element ohranjanja eh, podeželja. Torej gre za m, m, boljšo podporo družinam, regionalnim posebnostim, treba je tudi plačati javne storitve, ki jih ponudi kmet, pa tudi treba je vzpostaviti eh, verige ustvarjanja vrednosti. To so osrednji elementi, ne smemo pa pozabiti naslednjega. Družinske kmetije je treba predvsem podpirati tudi v angažmaju. In ne smemo jih zavirati z pretirano demok- eh, z birokracijo. Tako se bo ohranila družinska kmetija v Evropi in bomo del za uspešnost tudi za zdravo oskrbo živili v prihodnosti in tudi uh, model za ohranjanje vitalne krajine. Bardzo dziękujemy. Rozumiem, że. Kolikor wiem, želijo nekateri z vami navezati stike, zato da bi pri vas preživeli počitnice, ko bomo v volilnem odmoru. Sedaj pa je čas za gospoda Adamsa iz Latvije. Izvolite. Labdien, mans vārds ir Kaspars Ādams, esmu no um, Latvijas. Pazdravljeni, esmu Kaspars Ādams, prihājām iz Latvijas. Star sem 28 let, ali mlad, kakorkoli želite. Delam na podeželju, na podeželju uh, sodelujem s svojimi starši, sem tretja generacija imamo majhno kmetijo in kakor vidite eh, z mojega življenja pisa na prvem diapozitivu, lahko vidite, da naša kmetija znaša 600 hektarjev. Moja družina je začela leta 1994 gojiti govedo, sedaj imamo 300 glav živine, obdelujemo 600 hektarjev, 300 hektarjev je naših, 300 hektarjev pa imamo v zakupu. 600 hektarjev se vam morda zdi veliko, ampak eh, če to primerjamo z velikostjo kmetij v drugih državah, lahko vidimo, da to ni veliko. V Latviji je zelo veliko nedotaknjene zemlje, ki bi jo lahko obdelovali. Sedaj širimo obdelovalne površine, čistimo in tako naprej. Zato je potencial v Latviji velik v primerjavi z razvitimi državami, kot je naprimer Nemčija. Moji starši so stari okrog 50 let, zato večkrat pride do kresanja mnen. Sam imam določene interese, oni so pač navajeni svojega. Um, s pomočjo staršem pa sem organiziral dražbo goveda. In to je prva dražba v baljskih državah. Ampak o tem bom govoril kasneje. Kako sem že dejal, je bil moj stari oče prav tako kmet. Od leta 1954 je bil aktiven na področju mlekarstva, potem pa se je podal v govedorejo. Ukvarjal se je z govedom iz Francije. In že od rojstva sem vedel, da bom tudi sam kmetoval. Že odkar pomnim, sem sodeloval pri kmetiji in tudi pri odločitvah v zvezi s tem, kako bo kmetija nadaljevala svoje delo. Zato lahko rečem, da sem se tudi sam učil iz napak, ki smo jih storili. V moje predstavitvi lahko vidite, da menim, da mora vsak najti svoje mesto na podeželju. Mladim se včasih zdi težko, da bi živeli na podeželju in preprosto se odločijo, da je lažje v mestu in se preselijo tja. Če želimo poskrbeti, da bo družinska kmetija uspešna čez več generacij, je treba najti neko skupno točko starši. Če je človek mlad, ne more uspeti brez pomoči staršev, seveda, ampak veliko je novih, mladih kmetov, ki začnejo z ničle. Zato je zelo dobro, če si deležen določene vrste podpore. In v skoraj vseh državah članicah obstajajo organizacije, združenja, ki pomagajo z izmenjavo mnen, z razširjanjem najboljše prakse in tako naprej. To sodelovanje se širi vsako leto, to je zelo pomembno. Prav tako pa je zame zelo pomembno, da lahko kasneje kmetijo zapustim svojim otrokom. In v Latviji bo v mojem primeru k temu pripomogla ta dražba, ki sem jo organiziral, kajti govedo prodajamo po največji možni ceni. Sedaj pa je nekaj številk za. Eh, sektor goveda v Latviji. Poprečna kmetija ima 20 glav živine, 20 krav. V Latviji imamo 744 čred. Poprečna uh, eh, velikost zemljišč je 50 hektarjev, ampak to je poprečje. Obstajajo tudi kmetije za tisoč in več hektarjev. V Latviji tako se zdi, da je to nekaj popolnoma običajnega. Na Danskem pa imam prijatelja in on pravi, da pozna samo eno kmetijo z več kot 2000 hektarji. Običajno so, oziroma ne, se upravičujem, to je na nizozemskem. Eh, kmetije tam so običajno manjše, vendar v Latviji to ni nič neobičajnega. 90 odstotkov vsega goveda se izvozi v Evropo in v Latviji se govedine ne uživa veliko, gospodarsko stanje trenutno pa prav tako ni ustrezno ali primerno za uživanje visokokakovostnega dragega govejega mesa. Sedaj pa dražbe. To sem zasnoval sam. Za Evropo to ni nič novega, ampak za balske države to predstavlja inovativno rešitev. Vsaj v našem sektorju naše združenje združuje približno 700 kmetov. Sodelujemo z različnimi združenji, ampak nismo zadruga. Mi nismo zadruga, vsaj ne v pravnem smislu. Več uh, propadlih zadrug uh, smo že dali skozi, tako rekoč, potem nihče ni odgovoren in to vodi v težave. Zato sem se odločil za drugačno obliko. Sam organiziram dražbe in če kmetje želijo sodelovati, lahko to storijo. V zadnjih štirih letih se je zadeva razvila, postala je bolj priljubljena in ne sodelujejo samo latvijski kmetje, pridajo tudi kmetje iz Litve in Estonije. Seveda pa obstajajo geografske omejitve, kajti prevelike razdalje govedo vseeno ne more prepotovati. Na slikah lahko vidite, kako je to uh, v praksi. Sedaj pa problemi. Kmetije, ki rastejo, zato potrebujejo tudi finančne zmogljivosti. In uh, manjši kmetije imajo manj zmogljivosti za dostop do kreditov. Zato poprečno velike kmetije ne morejo rasti tako, kot tiste, ki so že na začetku bile velike. Stopnje rasti so torej niže. Zato se ljudje združujejo in si poskušajo pomagati. Jaz pomagam z dražbami. Tako lahko pomagamo majhnim kmetom, kajti do sedaj so kmetje dobili določen znesek za posamezno glavo živine, ampak sedaj imamo dražbe in kupcev več ne zanima, koliko krav lahko posamezen kmet proda, ne, na dražbi lahko kupijo veliko več živali, zato je mnogo lažje prodati uh, posamezno kravo, na primer. Veliko problemov je na podeželju, ampak mislim, da jih moramo začeti reševati. In en način za to je, da poskusimo privabiti mlade, izobražene ljudi na podeželje. Izobraževanje je zelo, zelo pomembno. Lani je Evropska unija izvajala projekta mlade kmete in posledično je bilo ustanovljenih 50 novih kmetij, kjer so mladi, ki so pravkar diplomirali, prevzeli kmetije svojih staršev in se začeli ukvarjati z govedorejo. Še nekaj moramo upoštevati zlasti v Latviji. Namreč podeželje ni samo socialni vidik, kajti jasno je, da kmetje zagotavljajo delovna mesta, ko naprimer kupujejo proizvode drugih kmetov ali ko sami prodajajo krmo in tako naprej. Ne. Podeželje mora biti bolj privlačno tudi z vidika drugih podpornih storitev. Zadnja grožnja eh, mladim in majhnim kmetom so postaje bioplina. Zamisel je dobra, ampak zamisel je dobra le, če pri tem sodelujejo kmetje, ki so že ustaljeni na podeželju in če že imajo kmetijo, naprimer mlekarno ali karkoli že, zato da lahko bioplin proizvaja kot stranski proizvod in ga potem tudi sami uporabljajo. Vendar ta zamisel ni dobra, če se z bioplinom začnejo ukvarjati ljudje, poslovneži, ki niso kmetje. Postajo za zbiranje bioplina zgradijo sredi polja in v okolici 50 km okrog te postaje kmetje ne morejo dobiti zemlišča, zato ker se cene surovin in cene zemlišč dvigajo. Cene proizvodov pa se sveda ne višajo skladno s tem. V regiji, kjer živim sam, je bil pred dvema letoma uveden projekt za podobno postajo z bioplinom, ampak lokalne oblasti so ga ustavile. Vendar drugje se takšne postaje gradijo in če lasniki niso kmetje, potem so posledice katastrofalne. Sedaj pa sklep. Zemljišč je omejeno število, to je omejena dobrina. Ampak tega ne moremo spremeniti, Posvečamo pa se lahko vidikom, ki jih lahko spremenimo. Zemljišča bi morali nameniti poljedelstvu in kmete bi morali biti ustrezno izobraženi. Vedeti moramo, da je mlade treba privabiti na podeželje. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala za te zanimive predstavitve. Prosim, da ste z vprašanji kratki. O petih bi morali že končati, zato lepo prosim, da ste kratki. Gospod Agnijo. Hvala lepa. Običajno sem kratek. Vsakemu govorniku. Eno vprašanje. Gospod Štefel, dejali ste, da lahko družinske kmetije preprečijo zmanjšanje cen zemlišč. Na vzdružnem kraljestvu se cene zemlišč višajo, ne glede na to, ali zemlišče obdeluje družina ali veliko podjetje. To se mi zdi zanimivo, zakaj se cene zemlišč nižajo, če družina ne obdeluje zemlišča. Morda so tolmači kaj zamočili. Prav tako ste dejali, da ministr za kmetijstvo ne podpira družinskih kmetij. Prav gotovo vsi dobite plačila za mm, posamezno kmetijo. Prav gotovo. Sedaj pa, gospa iz Avstrije, čestitam, da ste sposobni preživeti z 11 hektarji. Mislim, da je to nekaj nevrjetnega. Proizvajate končne izdelke in jih prodajate na drobno, To je vse lepo in prav, ampak zanima me, ali obstaja v vaši bližini kakšno večje mesto, ali vas morajo eh, obiskovati ljudje oddalec stran, kakorkoli že čestitke, da preživite z 11 hektarji. Gospod iz Latvije, čestitam, zelo dobro vam gre, sam mislim, da imate zelo velik eh, potencial, mislim, da če 40 let ne boste več organizirali dražb goveda, morda se, bote, se boste celo upokojili. Govorili ste o bioplinu. Kaj se zgodi s tem bioplinom? Se to pretvori v električno energijo na kmetiji in se potem vrne v nacionalno električno omrežje? Ali to sploh obstaja v vaši državi? Ali pa se plin skladišči? Kaj se s tem plinom zgodi? Hvala. Bardzo dziękuję pani poseł Jegle. Hvala lepa, gospod Jegle. Hvala bom poskusila biti kratka. Najprej se želim zagovoriti. Zahvaliti vsem govornikom in to, kar smo se lahko naučili gospod Enju in to nam verjetno kar dobro di. To so tri osebnosti, ki eh, imajo popolnoma različen pristop do družinskih kmetij. Prihajam iz regije uh, eh, Ubašvaben uh, in iz, moj pristop je, pristop je podoben. Pomembno je, da kot kultura in kot družba in kot tisti, ki smo odgovorni za kulturo in družbo v Evropski uniji, da to tudi podpiramo. Razlika med družinsko kmetijo in drugo kmetijo ni nujno v velikosti, to smo večkrat slišali, temveč je v odgovornosti, ki jo vsak posameznik prevzame. Torej, vaša odgovornost je ta, da lahko svojo kmetijo predate v naslednjo generacijo. In to je bistvo družinske kmetije. In to mora biti pomembno tudi za nas. Mm, v bistvu eh, še enkrat odziv na dopovdansko razpravo o delegiranih aktih. Dati vam moramo možnost, da lahko živite z birokracijo, ki jo tu eh, oblikujemo. Vi ste jasno povedali, da nimate nikogar na družinski kmetiji, ki lahko prevzame to birokratsko delo, temveč ob eh, fizičnem delu, ki ga opravljate čez dan, morate opravljati potem tudi še te, to birokracijo. In moram reči, da je današnja dopovdanska razprava bila dobra razprava tudi v vašem interesu in hvala tudi gospe Köstinger, ki se zelo zauzima predvsem tudi za majhne kmetije. Tako da upamo, da bo komisija še enkrat premislila, kako bo zastavila program od leta 2014 do 2020. Hvala vsem. Ja, Gospod Jar, um, predstavljajte si, da e, ima vsak eno željo politiki, kakšen nasvet bi nam dali za prihodne oblikovanje evropske kmetijske politike. Torej, kaj vam je najbolj pri srcu? V taki formi še pa ne slišavamo. Eh, Hvala, gospod predsedujoči. No, je pravzaprav, kot da bi bila poročena s Petrom Jarom. <laughs> Hotela sem vprašati čisto isto kot on. Hvala, da ste prišli. Tudi osebno mi je zelo žal, da imamo zdaj tako malo časa razpravljati z vami, kajti pravi strokovnjaki so naši kmetje ki morajo potem živeti s sklepi, ki jih sprejemamo za kmetijstvo, ki morajo narediti nekaj iz tega, zato je dobro, da uh, so med nami ti strokovnjaki. Torej, po, zato tudi moja vpraša, moje vprašanje, katera je vaša želja, ki jo naslavljate uh, politikom, kaj naj uresničimo. Hvala lepa. Večina vas je pohvalila in to si dejansko zaslužite. Ampak gospod Agnew je postavil tisto prava vprašanja. Minuto vsak. Torej, eh, <clears throat> v zvezi s prvim vprašanjem, naša kmetija ima 11,5 hektarjev, ampak to je dopolnilna kmetijska dejavnost, mešana kmetija. Kakšna je moja želja? Imamo veliko raznolikost, pestrost kmetij in to mora ostati vrednota. Ne moremo se definirati samo po velikosti. Živimo v različnih strukturah. Če si ogledam strukturo v naših majhnih oskih dolinah, se ne moremo razširiti kot kmetije v teh dolinah, ampak tudi te eh, kmetije morajo ostati nekaj dragocenega, tako da bo prostor ostal živ za družbo. To so prostori, kamor se lahko tudi umakne družba eh, in predvsem mora biti v središču človek, da bi seveda potrebujemo tudi finančno podporo. Tako da bomo z veseljem di, nadaljevali delo na kmetijah in bomo te kmetije lahko posredovali naslednjim generacijam. In tu smo žal odvisni tudi od uh, ukrepov javnosti. In zato pozivam ta pomemben svet, da razmisli tudi o tem, koliko ljudi dela z idealizmom za ohranitev eh, podeželja na teh kmetijah, za prihodne eh, generacije, za eh, oskrbo živili. Torej, mislim, da moramo predvsem izraziti tudi spoštovanje tem ljudem. Že dovolte mi, abih odpovedal teda na otázky, ki ste tady položili. Za první, jak sem mluvil o... Najlepša hvala najprej ne povem, da sem govoril o devaluaciji zemlišč. Nisem govoril o depreciaciji, ampak o razvrednotenju in dobesedno degradaciji teh zemljišč v smislu narave, okolja. Veliko bistvenih delov zemljič ni več dostopnih za ekološko pridelavo, naprimer, in velika podjetja in kmetijske družbe prav gotovo ne pomagajo pri tej situaciji. Kot sem povedal na začetku, sem podpredsednik Združenja zasebnih kmetovalcev, ki združuje predvsem majhna kmetijska podjetja. Prej pa sem sodeloval v okviru dejavnosti večjih podjetij vendar pa sami predstavljamo predvsem male predelovalce. 30, 60, 100 hektarjev in tako dalje. To sem želel pojasniti. Ne vem, ali sem vsem odgovoril na vaše vprašanje. Sam sem se minister za kmetijstvo že pritožil, zakaj ne podpirajo malih predelovalcev, če se pri tem navežem na vašo drugo pripombo. V Češka ne predvideva očitno izplačil za majhne pridelovalce. Plačila se izvršujejo na osnovi hektarjev. Ne govorimo tukaj o kmetijstvih. Če imam 20 hektarjev, prejemam 20 krat 5 tisoč kron. In to velja za vse, tudi za kmetijstva za 10 tisoč ali pa 30 tisoč hektarjev, če to že obstaja enostavno gre tukaj za nekakšen izračun, ki je enak za vse. Logično je, da naj bi vsi dobili enako pomoč, vendar so razmerno. Sam se ukvarjam z družinskim kmetijstvom in povedati moram, da sem razočaran na tem, živim na podeželju, prav tako moja družina in še naprej bi želeli živeti tam. Želel bi si, da bi Češka predvidela posebno podporo za majhne kmetije. Od 6 do 50 hektarjev, naprimer. Na češkem bi bilo to izvedljivo čisto enostavno za nekakšno prerasporeditvijo proporcionalno teh subvencij. Imamo dve možnosti, ne vem, ali bo vse jasno. Ali naj bi tukaj uvedli nekakšno postopno zmanjševanje sredstev za velika podjetja, zaenkrat je to v, pet, v obsegu pet odstotkov. No, z zmanjšeno podporo za ta podjetja mislim, da bodo pridobila podjetja, ki so veliko manjša. Tako, upam, da je zdaj bolj jasno. Hvala. Ter pa pa že odšumijo do hektara. Do hektara. Dejali ste plačila na hektar, ne glede na velikost kmetije. To je samo odvisno od števila hektarjev. A, pa to je avto, kam ta biogas raža. Hvala lepa. Vprašanje, kaj se zgodi z bioplinom? Da, pridobijo se električna energija in to se potem prodaja državi. Ampak eh, kaj si želim, da bi politiki storili, da bi pomagali kmetom? Vem, da bomo imeli vedno različna mnenja, kmetje si bomo vedno želeli več, jasno. Ampak problem je, da se razmere razlikujejo med državami članicami in uh, univerzalen pristop nikoli ne bo dober. Pristop mora biti prilagojen posameznim primerom in tudi posameznim sektorjem. Zato mislim, da bi morali imeti nekaj manevrskega prostora za poštena pravila. Morda bi morali upoštevati tudi specifične vidike posameznih držav, zato da bi bil pristop seveda eh, prilagojen posameznim situacijam. To pa seveda pomeni, da je treba posamezne situacije tudi razumeti. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, w ten sposób. Hvala lepa. Sedaj smo ob koncu razprave. Hvala lepa še enkrat za vašo odeležbo. Zelo lepo smo sklenili razpravo. če bi sklenili, bi lahko rekli, da družinska kmetija ni nujno majhna kmetija. Upoštevati je treba, da so kmetije različne velikosti, tako v Evropski uniji, kot tudi drugod po svetu. Majhna kmetija pomeni nekaj drugega v Afriki in v Evropi. Včasih je bila majhna kmetija 2 hektarja, potem 5, sedaj pa 20 hektarja. Kmetijstvo proti trgu dela, skrita brezposelnost in tako naprej. To je vse zelo relevantno. Poleg tega pa imajo majhne kmetije veliko vlogo v času krize, borijo se proti revščini, zagotavljajo samozadostnost in absorbirajo presežek delovne, ski, delovne sile, zagotavljajo ekonomije obsega, zato da ostajajo dobičkonosne. In eh, mislim, da bi pristop moral biti prelagojen po posameznih regijah. Prav gotovo lahko regionalne oblasti storijo zelo veliko pri podpori kmetij, še posebej majhnih kmetij, če so kmetije velike morajo slediti tržnim načelom, ampak eh, majhne kmetije izpolnjujejo drugačne naloge, zato bi jih morali posebej zaščititi tudi v zvezi z možnostjo, da se združijo združenja, da preživijo na trgu, da bi jih, na primer, zaščitile tudi regionalne oblasti, ne samo da bi jih zaščitili v okviru SKP. In mislim, da je sedaj prvič reforma SKP upoštevala tudi probleme malih kmetij. Čeprav, seveda, to ni dovolj. Veliko bi lahko še povedal, čas pa je, da končamo. Hvala lepa še enkrat, da ste se oglasili pri nas. To je namenjeno vam, gostom. Mislim, da se bomo k temi družinskih kmetij vrnili, kajti to je zelo pomembno za našo prihodnost družinske kmetije moramo podpirati, kaj ti drugače ne bodo zmogle konkurirati eh, velikim. Majhno je lepo, ampak ko govorimo o konkurenci na globalni ravni, so večji v prednosti. Lahko bi se ozirli v Avstrijo in poiskali drugačne načine za ohranjanje ritma s konkurenco, zato se zahvaljujem gospe Köstinger, samo ponosna je lahko na primere iz svoje države. Ampak tudi v novih državah članicah opažamo, da se kmetijstvo spreminja po časih socializma. Še enkrat torej, hvala lepa vsem. Mislim, da smo odlično sodelovali. Tudi nov parlament in novi poslanci bodo morali v novem mandatu prav gotovo razmisliti o tem. Naslednje zasedanje bo 7. aprila to bo zadnje zasedanje našega odbora. Mislim, da bo tudi predvsej zahtevno. Tudi danes dovodanje je bilo težko. Sprejemali smo odločitve v zvezi z delegiranimi akti. Hvala lepa še enkrat. Predsedujoči se zahvaljuje tudi tolmačem. Hvala, da ste nam namenili dodaten čas. Če nima nihče nobenih pripomb, bomo končali. Upam, da si bo naš predsednik čim prej pomogel. Ne vem, zakaj Martin na ne govori. To je vse, hvala. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.